Hvala lepa, gospod predsedujoči, in opravičujem se. Vprašanje imam zaradi nečesa, kar se mi je zgodilo pred par minutami tu zunaj. Eh, šel sem ven in že od tega jutra. Že danes zjutraj sem videl sliko, ki je po mojem mnenju bogokletna in sicer gre za Kristus ki je upognjen in, ima, in ob katerem stoji naga ženska. Prosil sem, da se to sliko umakne in da se je ne eh, razkazuje. In, eh, rekli so mi, naj se obrnem na eh, pristojno osebo. Potem sem hotel eh, sam umakniti to sliko, pa me je varnostnik. Eh, Eh, zaustavil. Poslušajte, čez mesec dni bom prišel sveti oče med nas in ali je možno, da tako bogokletne stvari razstavljamo tukaj v Evropski uniji in če bom zdaj še enkrat čuven in še vedno videl to sliko tam zunaj, bom še si spet zaželel, da bi jo snel, zato ker mi moja vira in moje prepričanje preprečuje, da uh, sprejemam nekaj takega. Torej, uh, kaj si vi mislite? Ali mislite, da muslimani ne bi česa rekli, če bi poleg Mohamed mi je, da eh, ne risali nago žensko, nekdo, ki je eh, viren in ki spoštuje eh, neko viro, ne more tega sprijeti in ne morem dopustiti, da se me obravnava kriminalca. Zato se sicer opravičujem, ampak želim, da tukaj zunaj takšnih varnostnih ukrepov več ne izvaja. Za postopkovno vprašanje imate minuto čas na voljo. Kako malo smo razumeli, zakaj gre? Predlagal bi naslednje, če ste zaradi tega užaljeni bi predlagal da se obrnete na kvestorje da to preverijo mislim da imamo tukaj postopek ki je za to predviden.